Pa pozdravljeni. Spoštovani kolegi, kolegice in kolegi. Začenjamo z našim delom. za to, da bomo lahko obravnavali vse točke na njenem redu. Danes pa povdne. Najprej bi, vam, bi vas rad pozdravil in vam izrekel dobrodošlico vsem kolegicam in kolegom v odboru Libe na povratek po poletnih počitnicah. upam, da ste se vsi dobro spočili, da smo si napolnili baterije, tako da se bomo zopet lahko predano ukvarjali z našim delom in začeli v pozitivnem duhu. In se lotili našega dela s katerim začnemo danes, popovdne. Naš odbor ima vedno natrpan dnevni red. Ta teden naj bi bil namenjen sejam političnih skupin, vendar pa imamo sejo tudi v našem odboru, zaradi tega, ker imamo tako zelo veliko dela. Če nima nihče proti, lahko prvo točko na dnevni red sprejmemo. In še druga točka, sporočila predsednika. Tukaj lahko sporočim, da so koordinatorji predlagali da bi imenovali gospoda Diasa de Mero za poročevalca v zvezi z eh, liberalizacijo vizumov Tajvana. Potem imamo še poročilo Združenih narodi in nadzor nad orožjem. Potem pa imamo še pročevalca gospoda Morajsa. Seveda vam čestitamo. To je seveda vrhunec mojega dela v Evropskem parlamentu. Tega se veselimo. Torej, če nima nihče nič proti, lahko potrdimo te poročevalce. Generalni sekretar Evropskega parlamenta je poslal tudi predlog za koledar dela v letu 2011. Seveda s tem, da smo upoštevali cene dvorane in pa službo za tolmačenje. Skušali bomo dobiti čim več prostih dvoran in časa za naše delo, kajti veliko dela imamo pred seboj in se osredotočiti predvsem na ponedeljek in četrtek. Tako, da bomo opravili čim več dela ob četrtki do povdne in potem opravili tudi komunikacijo četrtek popovdne. Tretja točka je sprejetje zapisnikov prejšnjih sej. Zapisnike lahko sprememo, če nima nihče nič proti. Gospod Klajs. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. glede druge točke sporočila predsednika. Če sem prav slišal, je ena od točk na seji koordinatorjev obravnavala točkovni sistem razdelevanja poročil. Torej lahko kaj več poveste o tem, kaj ste se dogovorili na seji koordinatorjev, če je prišlo do kakšnih sprememb v obstoječem sistemu. Sí, sí, señor Klaas. Da, gospod Klajs, res je. Imeli smo se koordinatorjev in to točko smo sprejeli soglasno. Dogovorili smo se o tem, da bomo uporabili dehontov sistem kot točkovni sistem. Gre pač za nadaljevanje običajnega postopka imenovanja poročevalcev in dodeljevanje poročil, ko gre za poročila v postopku soodločanja, mednarodnih pogodbah in tako dalje. Tako smo se odločili. Gospod Klajs, najlepša hvala, gospod predsednik. Imam še eno posebno vprašanje. gre za poročila, za katera se ne zanima nobena politična skupina. V preteklosti je bilo pravilo takšno, da če se nobena politična skupina ne zanima za poročilo, jim zato ni treba zapraviti točk. Problem pa je v tem, da se neodvisnih poslancev ne vpraša, če želijo postati poročevalec pri kakšnem poročilu. Zato predlagam, da bi nas vprašali, ko gre za takšen primer. O tem smo razpravljali že na začetku mandata, ko smo imeli ustanovitveno sejo odbora. Takrat smo se dogovorili, da če Se za poročilo ne zavzame nobena prična skupina, zato ne zapravi točk. In če želimo poročilo dodeliti neodvisnim poslancem, se morajo o tem strinjati tudi vsi koordinatori. Gospod Busotil. Lahko še jaz kaj dodam. Sam sem razumel tako, da če politična skupina ne želi poročila, to poročilo pač dodelimo eni politični skupini, brez točk seveda. Imeli pa smo en primer, ko sem bil sam koordinator, ko se je zgodilo tako, da se je skupina odločila, da se odpove poročilu in ga preda neodvisnemu poslancu, zato da tudi oni lahko sodelujejo v delu našega odbora. Naša bližna skupina se je tako že odločila, zato upam, da bodo tudi druge blične skupine bile enako radodarne. Najlepša hvala za to pojasnilo. Torej, ko gre za neželeno poročilo, tega ne bomo dodelili v skladu s točkovnim sistemom. Smo si pa zapisali to, kar je povedal gospod Busotil. Ima še kdo? Kakšna pripomba bi kdo rad kaj dodal? Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot neodvisni poslanec bi rad dejal, da ne razumem, zakaj nimamo nobenih točk. Mi smo demokratično izvoljeni in ne vem, zakaj se nam ne dovoli, da sodelujemo na seji koordinatorjev. To je nezaslišano. Tudi o tem smo že večkrat razpravljali, zato mislim, da sedaj ni pravi trenutek, da znova odpiramo to razpravo, ki smo jo imeli že pred enim letom, ko smo ustanovili ta odbor. Vidim pa, da je tudi gospod Alvaro prosil za besedo. Najlepša hvala, samo kot opombo. Simon, dajte nam nekaj točk in z veseljem jih bomo porabili. Bi lahko, prosim, testirali naše elektronske kartice, kaj ti na moji napravi meži kardiča lučka. Teh namreč še nismo uporabili po vrnitvi iz dopustov. Prosite za tehnično pomoč. Samo trenutek. Mislim, da moramo vsi izjeti naše elektronske kartice, zato da vidimo, če naše naprave pravilno delujejo. Yep. No? Yes. Shall we... Lahko poskusno glasujemo. Torej, testiramo. Deluje. Did it work? Je ja, vse v redu, naprave delujejo. Preveč zelenih je glasovalo. Tri člane zelenih preveč imamo. Kako je to možno? Shall we, shall we, shall we give it a second try? lahko še enkrat poskusimo. Torej, še drugi poskus. Apparently to our recording system there are two green Torej, v skladu z našim sistemom imamo tri zelene poslance preveč. Then? In imamo enega neodvisnega poslanca preveč. Kaj pa je s tem? How about that? Please the mic. I mean, koliko neodvisnih lahko glasuje? Dva. Jaz sem tretji, vendar pa nisem ustavil kartice, torej je napaka v sistemu. The, the system. not... Napaka je v sistemu. Torej, če ne bomo rešili tega problema, bomo morali porabiti Torej bomo morali odšteti glasove. Če bo prišlo do težav, bomo pač morali prišteti še enkrat glasov. Well, well, well, we have covered the preliminary points, let's, let's go. Torej, zdaj gremo na naslednje točke na njenem redu. Gre za starišče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil svet. Sam sem poročevalec, zato bom zapustil predsedniško mesto in ga predal Sofi Intveld, ki bo vodila glasovanje. Okay, thank you. Um, colleagues... Najlepša hvala. Sedaj bom začeli z glasovanjem. Skušali bomo glasovali brez elektronskega sistema za glasovanje, zato vas prosim, da trikujete roke. Začeli bomo z glasovanjem. Imam na 5608 do za, proti, držani, sprejeta. 56 nič 9 do za, proti, zdržani, sprejeta. 56 10 do za, proti, zdržani, sprejeta. 56 11 in 12, ki sta identična, kdo za, proti, zdržani, sprejeta. 56 13 in 14, ne, se pravčujem, 13 samo kdo za, proti, zdržani vzdržani, sprijeto. 14 odpade, 56, 15 in 16 identična, to je za, proti, držani, sprijeto. 56, 17, to je za, proti, držani, sprijeto. 18 in 19 identična, to je za, proti, držani, sprijeto. 56-20, to je za, proti, držani, sprijeto. 21, to je za, proti, držani, to je zavrnjeno, bi rekla. Tega ne moremo preveriti z elektronskim sistemom, zato bomo morali pač prešteti dvignjene roke. Kdo je za? Prosim, dvignite roke. Proti. Sedaj je bolj jasno kot prej. Držani zavrnjeno. Glede na to, da naš elektronski sistem ne deluje, vas prosim, da jasno dvignete roke. 56.22 do za, proti, držani, zavrnjeno. 56.46. To je kompromisni amadma, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. 56, 23 in 24 in 25 odpadejo. 26 je bil umaknjen, 56, 27 do za, proti, zdržani, sprejeto. 56, nič, nič, 28 in 29 in 30 so identični, kdo za? Prosim, dignite roke, kdo proti? Držani, sprijeto. 56, 31, kdo za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 56, nič, 1, 32 in 33, kdo za? Proti.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 To bomo še enkrat, torej oglasujemo še enkrat, dvignite roke, kdo je za. Okay, those against. Proti. Twenty-two. Twenty-two. Okay vprašanji. Zavrnjeno. 22 proti 18. 56 nič 6, to je za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 56 nič 4, to je za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 56 39 se opravičujem, ta odpade. Ravno tako 40, 56, nič, 3 in 41 identična, kdo za? Proti. Držani. Sprijeta. 56, 47, to je kompromisni amandma, kdo je za? Proti. Držani. Sprijeta. 56, 42 odpade. Torej, kompromisni amandma je 56, 43, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 56-44 za, proti vzdržani. Sprejeto 56-07 za, proti vzdržani. Sprejeto 56-45 za, proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj glasujemo o osnutku mnenja. Ma ena, gospe Veržja, gre za glasovanje po delih, tako so želeli zeleni. Glasujemo v prvem delu, kdo za? Proti. Držani sprejeto. Drugi del, kdo za? Proti. Držani sprejeto. Ma številka dva. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Ma tri, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisne manjma številka ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ama številka 4 je tako brezpredmeten. Sedaj glasujemo na številka 5 z ustnim amantmajem poročevalca. Ima kdo kaj proti ustnemu amantmaju? Ne. Torej, amantma številka 5 z ustnim amantmajem poročevalca, kdo za, proti, držani, sprejeto. Amantma številka 6, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Amantma številka 7. Gospa Keller, postopkovno vprašanje. Imam ustni amandma, kamen mašljka 7, torej, da bi dodali po štokolskem programu End Lisbon Treaty, torej in Lisbonska pogoda, pogodba, tako, da bi tam pisalo štokolski program in Lisbonska pogodba. Ima kdo kaj proti? Ne. Torej, amandma številka 7, odsustni amandmaj, kdo je za, proti, držani. Sprejeto. Amandma številka 8, kdo je za, proti, držani. Sprejeto. Amandma številka 9, kdo je za, proti, držani. To bomo preverili, kdo je za, prosim, dvignite roko. zgleda spreto. Proti. Jasno je, da je bilo spreto. Ampak številka 10, da je za. Proti. Držani. Sprejeto. Kompromisna ima številka 2, to je za. Proti. Držani. Sprejeto. Številka 11 odpade. Številka 12, to je za. Proti. Držani. Sprejeto. Amandma številka 13, to je za proti, vzdržani, sprejeta, amma številka 14. O tem ne bomo glasovali, amma številka 15, doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni, amma številka 3, doj za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj gremo na končno glasovanje. Sedaj naš elektronski sistem deluje, tako da lahko opravimo končno glasovanje in vsi lahko vidite, kako ste glasovali. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno sprejeta z veliko večino 38 za, 2 proti in eden se je vzdržal. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Poštovani kolegi, lahko nadaljujemo z našim delom, prosim. Po glasovanju gremo na naslednjo točko, gre za peto točko, prvi ukrepi za izvajanje sporozuma TFTP2. Gre za informacijsko točko. Imeli bomo predstavitev komisije v zvezi z ukrepi za izvajanje sporazuma. ki je bil sprejet na glasovanju julija. Potem pa smo slišali, da je predsednik Buzek pisal predsedniku Barosu in ga prosil za ukrepe za izvajanje. V členu 12 piše, da je treba imenovati predstavnika Evropske unije glede na zahtevo v resoluciji Evropskega parlamenta v zvezi z imenovanjem neodvisne osebe, ki bi nadzoroval operacije v strukturi podatkov. Potem pa imamo tudi drugi element eh, tehničnih eh, značilnosti in modalitet. Potem pa imamo tudi načine za revizijo. Revizija naj bi bila upravljena šest mesecev po vstopu veljavo tega sporazuma. Zato bomo dali besedo komisiji, da nam bo poročala. Tukaj pozdravljamo gospoda Nuneša Dalmejde, ki predstavlja komisijo. Izvolite, najlepša hvala, gospod predsednik opportunity to inform you today on the latest developments with Najlepša hvala za to priložnost, da vas obvestimo o zadnjem razvoju dogodkov v zvezi s porazumom TFTP, ki je začel veljati 1. augusta. Razumemo, da je v vašem interesu, da se zagotovi, da se ta sporazum izvaja, kot so to nameravale vse stranke in vsekakor je v vašem interesu, da ste ustrezno obveščeni o tej temi. Lahko pa trdim, da komisija vidi kot svojo dolžnost to, da vas redno obvešča v zvezi s to temo. Ravno tako pa vas prosim tudi za vaše razumevanje za to, da določenih operativnih podrobnosti glede programa in delovanja sporazuma eh, niso take, da bi lahko o njih javno razpravljali na, mm, eh, o priložnostih, kot je današnji sestanek. Zato bomo morali se zanašati na tiste ureditve za izmenjavo zaupnih podatkov, ki že obstajajo med našimi institucijami in lahko vam ponudim uh, tudi nadaljne informacije o imenovanju neodvisnega nadzornika ter o revizijskem procesu v skladu s 13. členom ter tudi o delu Europola v zvezi z izvajanjem sporazuma. Če začnemo z neodvisnim nadzornikom. Prvo, kar želim izpostaviti, je imenovanje neodvisnega nadzornika, kar je predvideno v 12. členu sporazuma. Naloge nadzornika so tehnične narave in pomenijo predvsem nadzor nad dostopanjem do podatkov in uporabo podatkov iz podatkovne baze TFTP. Oseba bo lahko blokirala preiskave, če se bo izkazalo, da ni ustreznih dokazov, da bi bila preiskava zoper določeno osebo utemeljena. Še posebej pa bo nadzornik preverjal, ali obstaja zadostna povezava med informacijami o posamezniku in konkretnim primerom eh, terorizma. Ravno tako, kot to predvideva 12. člen, eh, bo oseba, ki jo bo imenovana komisija, eh, morala eh, imeti ustrezna varnostna dovoljenja oziroma pridobiti ustrezna varnostna dovoljenja strani ZDA. Komisija je razpisala to delovno mesto 29. julija letos, 15. september pa je rok za uložitev prošen. Ko bomo prejeli prošnje, bomo nadaljevali kar najhitreje z izborom primernega kandidata. Odbor Libe bomo obveščali o izvajanju sporazuma TFTP in tudi specifično o procesu imenovanja neodvisnega nadzornika, vključno s seznamom kandidatov in tudi z imenom osebe, ki bo za to mesto izbrana. Glede na to, da so te informacije občutljive narave, pa jih bomo dali na voljo v skladu s pravili za posredovanje občutljivih informacij, ki so določena v sporazumih med našimi institucijami. Začasno smo imenovali neodvisnega eh, nadzornika, ki bo to delo opravljal, dokler ne bomo dokončno imenovali pristojne osebe. Kot smo to potrdili v izjavi z prejšnjega petka v imenu komisarke Malstrom, uh, Eh, smo to začasno imenovanje izvedli prejšnji teden. V tem trenutku vam nisem pripravljen podati imena osebe, vendar pa vam lahko povem, da smo prepričani, da ima ta oseba ustrezne izkušnje, tako da bo lahko izvala naloge, ki se od nje zahtevajo v skladu s porazumom. Ravno tako je ameriška stran že podala eh, soglasje in ustrezna varnostna dovoljenja in eh, oseba je lahko že začela s svojim delom. Eh, Nedvomno imate veliko vprašanj v zvezi z delovanjem sporozuma v, tem, eh, v tej uvodni fazi in z delom neodvisnega nadzornika. Eh, vidim tudi, da ste nekaj pisnih vprašanj v zvezi s tem že vložili za komisarko Malstromovo, ki bo v kratkem odgovorila na vaše vprašanje, kar zadeva proces revizije. V 13. členu sporozuma je predvidena skupna revizija delovanja sporazuma, prva pa naj bi se v vsakem primeru zgodila v roku šestih mesecev po začetku veljave sporazuma. Ta revizija bo predvsem eh, upoštevala število finančnih sporočil, število priložnosti, ko je prišlo do izmenjave podatkov z eh, tretjimi državami, Europolom in Eurojustom. Eh, govora bo o učinkovitosti izvajanja sporazuma, pa tudi o tem, kolikokrat so se ti podatki uporabili za odkrivanje in pregon financiranja terorizma. Ravno tako pa bo govora tudi o zahtevah za zaščito podatkov, so opredeljeni v sporozumu. V skladu s 13. členom bo komisija eh, po izvedeni reviziji predložila poročilo o tem parlamentu in svetu. Verjetno se zavedate, da bo ta revizija vključevala eh, tudi predstavnike dveh organov za nadzor podatkov in vsaj eh, eden od teh bo iz države, kjer ima sedež ponudnik. Vesel sem bil, pisma gospoda Jakoba Konstana iz odbora za 29. člen z 5. augusta, kjer je bilo zapisano, da pred, so predstavniki nizozemskih in belgijskih uh, organov za nadzor nad varnostjo podatkov pripravljeni sodelovati v tem postopku. Postopek revizije se bo pričel v prihodnjih mesecih. Posvetovali pa se bomo uh, o tem še prej tudi s predstavniki ameriških oblasti. Zagotovili bomo, da bodo vprašanja, ki ste nam jih že zastavili in tudi vprašanja, ki nam jih še boste zastavili, upoštevana tudi v procesu revizije in da bomo v kar največji meri na ta vprašanja odgovorili tudi v poročilu, ki bo pripravljeno, ko bo prva revizija končana. Zdaj pa kar zadeva vlogo Europola. Do 1. avgusta se je Europol povsem pripravil na izvajanje nalog, ki eh, jih eh, zanj predvideva zakonodajalec. Še posebej so bile pripravljene tehnične modalnosti za proces verif verifikacije, kot ga predvideva četrti člen sporazuma. 30. julija so se eh, evropske in ameriške oblasti dogovorile o teh modalnostih. Tu gre za vzpostavitev specifične enote znotraj Europola, gre za elemente verifikacijskega procesa, gre za običajno trajanje tega procesa, za zaupnost podatkov in za motivacijo odločitev, ki se sprejemajo v skladu s četrtim členom strani Europola. Eh, dokumenti so eh, zaupni eh, na ravni omejeno na EU, ampak lahko jih, vam jih posredujemo v okviru postopkov za zaupne dokumente. V okviru uh, Europolo je bila vzpostavljena posebna enota, ki bo izvajala naloge v skladu s tem sporazumom izkušeni uh, uradniki za preiskovanje financiranja teroru, terorizma in tudi iz protiteroristične enote so bili premeščeni v to, en, v ta, v to enoto, ta oddelek. Oni obravnavajo zahteve ZDA uh, eh, v skladu s četrtim členom sporazuma. Nova enota 9 bo tudi pospešila uh, izvajanje iz devetega, zahtev iz 9. in 10. člena, eh, kjer gre za pripravo programa TFTP. To je neodvisno od procesa revizije, vendar pa je to ključno za to, da bo Europol lahko razvil više raven eh, znanja in eh, spretnosti, ko gre za boj proti terorizmu. Na ta način bomo bolje razumeli kontekst, v katerem ZDA podajajo svoje zahteve, ravno tako pa bomo na ta način izboljšali zmogljivosti Evropula na področju, ki že zdaj predstavlja pomemben del njegovega mandata. Evropol je odprl nov delovni dosje, kjer bodo shranjeni in eh, obravnavane zahteve ZDA v skladi s četrtim členom izmenjava informacij z ZDA v skladu s členoma 9 in 10 sporazuma se bo tudi hranila v tem delovnem dosjeju. Kar zadeva prve izkušnje, eh, prvo zahtevo v sklad, ZDA v skladu s četrtim členom smo dobili v prvem tednu avgusta 2010 in po verifikaciji Europola je bila prošla, od, eh, oziroma zahteva odobrena. Eh, Ponudnik je bil uh, obveščen in tako uh, pravna služba Europola kot uh, drugi strokovnjaki so sodelovali pri tem postopku. V, kar zadeva Eh, postopke v zvezi s četrtim in devetim členom, lahko rečem, da ti potekajo gladko in v skladu z vsemi pogoji v sporazumu. Kot pa sem že uvodno omenil, upam, da razumete, da vam ne moram ponuditi več operativnih podatkov o eh, teh procesih na um, javnem sestanku, kakšen, kakršen je današnji. Najlepša hvala za pozornost. Thank you, Mr. Nunes de Almeida. I've seen a couple of hands. Najlepša hvala. Videl sem, da vas nekaj želi besedo. Najprej gospa Sipl. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moram iskreno povedati, da sem kar pozitivno presenečena nad tem poročilom in presenečena sem nad tem, kako hitro stvari lahko delujejo očitno. Bolj smo navajeni drugačnih primerov. Samo zato, da se prepričam, da sem prav razumela, bi še enkrat Eh, povprašala, kajti iz različnih pogovorov že vem, eh, kako zapleteni so tehnični predpogoji eh, že samo za delovanje Europola, naprimer. Ampak kljub zapletenosti sem razumela tako, da od 1. 8. je mogoče ne samo posredovati informacije ZDA, ampak da je Europol tudi povsem sposoben eh, zagotoviti vse informacije, ki jih potrebuje, da presodi zahtevo in da to tudi počne. In šele potem, ko Europol to odobri, se informacije lahko posredujejo ZDA. Imam pa še dodatno vprašanje v zvezi z nadzornikom, ki naj bi deloval neposredno na ameriškem finančnem ministrstvu. Eh, Evropski parlament je zahteval oziroma prosil, da bi sodeloval pri izbiri osebe in eh, sprašujem, ali je to predvideno, ko bo končan razpisni postopek ali pa bo komisija tista, ki bo sama eh, sprejela odločitev o osebi za to mesto. Thank you. Hvala. Gospa Weber. Najlepša hvala, gospod predsednik. Priznam, da sem bila ena od tistih, ki smo želeli, da se eh, sklene nek razumen sporazum in upam, da tega ne bom obžalovala, ampak eh, v tem trenutku moram reči, da imam določene pomisleke, kajti glede na to, kaj se je dogajalo do sedaj, se sprašujem o preglednosti procesa in o tem, kako se bo proces pravzaprav nadaljeval. Komisarka Malmstromova je omenila, da eh, je prišlo do imenovanja začasnega nadzornika. Eh, vi ste dejali, da ne morete razkriti imena te osebe. Eh, domnevam, da je moški, ker ste govorili o njegovem imenu. Ampak pravzaprav spolni tisto, kar me tukaj zanima. Uh, res ne razumem, zakaj ne morete razkriti imena, zakaj je to ime taka skrivnost. In če je to nek kazalec, potem to verjetno kaže, da celoten proces ne bo pre, pretirano pregleden. Er, Omenili ste razpis eh, za, to, za ta položaj in omenili ste tudi eh, pismo predsednika Buska, v skladu s katerim naj bi dobili eh, seznam izbranih kandidatov in sodelovali pri končni izbiri nadzornika. Torej, ne razumem najbolje, kdaj nameravate ta Eh, postopek izvesti, kdaj nameravate izbrati to osebo in pa zanima me, v kolikšni meri bo ta proces pregleden in v kolikšni meri bo parlament van vključen oziroma ne. Če se prav spomnim, je bilo to pravzaprav predpogoj za podpis sporozuma. In eh, res nam ni všeč, da eh, sedaj komisija vse poskuša temu na različne načine izogniti. To ni bil tisti dogovor, ki smo ga sprejeli. Hvala. Gospod Alvaro, mislim, da je dvignil roko. Ne? Najlepša hvala, eh, gospod predsednik. E, dva dobra komentarja smo že slišali, torej nikaj dosti dodati. E, lahko se navežem na to, kar je povedala gospa Weber. Res je, e, v dobri veri smo sodelovali z obema institucijama in jim zaupali naprej. In res je, da postopek imenovanja nadzornika je nekoliko dvomljiv, sploh glede na naša pričakovanja ko gre za začasnega nadzornika, se lahko pogovarjamo o tem, ali bi to lahko naredili in drugače, ampak to eh, bi pomenilo preprosto zvonjenje potoči. Ampak eh, kar zadeva preglednost samega imenovanja, tukaj bi nas lahko morda komisija še malo razsvetlila. Eh, Kaj ti zdi se, da ste zdaj preprosto izbrali nekoga in ga dali na to mesto? Nas pa vsekakor zanima, eh, ali je ta oseba tudi v skladu z našimi standardi, čeprav ne dvomim, da ima tudi komisija visoke standarde. Hvala, gospod Albrecht. Najlepša hvala. Morda zveni kot eh, teorija zarote, če razmišljamo o tem, da so pravice do zaščite podatkov te osebe zdaj pomembnejše. Ne vem, ali ta oseba sploh obstaja, ampak eh, zdi se mi, da velika zmaga, ki smo jo dosegli pred poletnimi počitnicami, sploh ni tako velika zmaga. Eh, rad bi izpostavil dve točke, kajti seveda 12. člen zahteva, da da je pri imenovanju popolnoma vključen tudi Evropski parlament, še posebej naš odbor. In zato moramo uh, vedeti, da bo prišlo do imenovanja osebe, kdo to bo in temu se ni mogoče izogniti z začasnim imenovanjem nekoga. Glede tega moramo biti res strogi, vendar pa sta tu še dve točke, ki bi jo želel izpostaviti v tem trenutku. Uh, Najprej, gospoda Buska smo prosili, naj začne dialog s kongresom, kar zadeva eh, čezatlantsko zaščito podatkov. In mislim, da bi bilo zelo dobro eh, to prošnjo ponoviti. In pa še drugič, eh, v zvezi s TFTP, gre tu za vprašanje Evropola. Eh, to zdaj ni vprašanje toliko komisije, ampak med nami. Zdaj, ko imamo čas, bi lahko vprašali Evropsko sodišče, ali je v skladu s pogodbami, da ima Europol vlogo nadzorne institucije, kajti v prihodnje bomo vedno znova naleteli na težave in kot zeleni smo že pred poletnimi počitnicami eh, to zahtevali in takrat je bilo rečeno, da ni dovolj časa, da smo zakonodajalci in tako dalje. Ampak res mislim, da bi bilo sedaj dobro vprašati, ali eh, tak primer, primer prenosa, kot je sprejet eh, v okviru TFTP, je v skladu z novo pogodbo. In eh, zelo bi bil vesel, če bi lahko eh, kot odbor prosili odbor Juri, da bi zastavili tako vprašanje Evropskemu sodišču. Hvala. Thank you. Mrs. Ernst. Hvala, gospa Ernst. Najlepša hvala, gospod predsednik precej začudena sem. Eh, spomnim se, da smo pred eh, poletjem govorili, da mora biti vse pregledno v soglase z Evropskim parlamentom, da mora biti parlament vključen in to bo vsekakor zagotovljeno. To nam je bilo stokrat obljubljeno, zdaj pa je vse tajno. Mm, zanima me, eh, od kdaj je nekaj tajno, kdo odloča o tem in kaj to pomeni za nas. Bomo vedno dobivali taka poročila, kot smo ga dobili zdaj. Uh, Eh, kjer bo vedno rečeno, tega ne moramo povedati na tem ja, javnem sestanku, kje potem lahko to poveste, se bomo potem poslanci dobili na kavi ali kaj. Torej, to vprašanje zaupnosti in eh, tajnosti, eh, to bi rada razčistila, kajti tukaj mi stvari res niso jasne. Na to pa se navezuje tudi moje drugo vprašanje. Namreč Europol je očitno odlično pripravljen na to nalogo, In je zdaj od 1. augustom eh, se lahko lotil tega dela in eh, eh, te naloge. In to verjetno pravzaprav pomeni, da je bil Europol že vse čas pravzaprav pripravljen prevzeti to nalogo. Tukaj bi rada slišala kaj več. Najlepša hvala. Thank you, Hvala, gospod Busotin. Hvala, predsednik. No, moje stališče je bolj eh, pozitivno kot stališča prejšnjih govornikov. Mislim, da je bilo veliko storjenega v zelo kratkem obdobju, odkar je ta sporazum stopil v veljavo. Zahvaljujem se predstavniku komisije za to, da nas je obvestil o tem, kaj se je dogajalo v tem kratkem času. Eh, ravno tako eh, sem zadovoljen, ker je bilo storjenega že veliko. To ne pomeni, da je bilo storjeno že vse ali da smo povsem zadovoljni. Ampak mislim, da moramo priznati, da je bilo v zelo kratkem času veliko storjenega. To je prva točka. Potem drugič. Previdni moramo biti in eh, spoštovati moramo pristojnosti vsake institucije. Naša vloga je posem jasna. Nadzorovati moramo delo komisije. Eh, tako sam razumem vlogo nas kot parlamenta in eh, sem zelo ljubosumen, zato mislim, da moramo do skrajne mere se boriti za to vlogo. Vendar pa moramo upoštevati tudi tiste pristojnosti, ki v, tudi v skladu s tem sporozumom pripada komisiji in to moramo spoštovati, sicer bo vse, vse skupaj velika zmeda. Dovoliti moramo komisiji, da počne tisto, kar je v njeni pristojnosti, potem pa se lahko pogovarjamo in sprejemamo politične sodbe na podlagi informacij, ki nam jih posreduje komisija. Ne pravim, da se bomo vedno strinjali s komisijo. Tudi v preteklosti se nismo in nedvomno se še kdaj ne bomo. Ampak mislim, da moramo spoštovati vlogo, ki jo ima komisija v skladu s tem sporazumom in na podlagi opravljenega dela strani komisije moramo spremati svoje politične sodbe. Hvala. Gospod Prons. Hvala, gospod predsednik. Ali nam predstavnik komisije lahko pove ali pa nas spomni, če je to že povedal, ali po končni različici sporazuma bodo ZDA lahko informacije prijete od Evropske unije posredovale tretjim državam, predvsem tri, tistim tretjim državam, ki so zaveznice ZDA na Bližnem vzhodu. Če se bo to dogajalo, obstaja nevarnost, da se bodo te informacije zlorabljale za eh, nezakonita dejanja, kot je zadnji umor v Dubaju, na primer. Thank you. Najlepša hvala, gospa Infeld. Hvala, predsednik. Strinjam se s tem, kar so povedali številni kolegi. Tudi sama sem presenečena in razočarana nad. Uh, to skrivnostnostjo komisije. Gospod Busutelj pravi, da moramo spoštovati vlogo in pristojnosti Evropske komisije. Mislim pa, da bi morali spoštovati tudi pravice državljanov in tudi komisija mora spoštovati svojo vlogo in pristojnosti, ne samo v medinstitucionalnem kontekstu, ampak tudi svojo odgovornost do državljanov. In to pomeni kar največjo preglednost. To ne pomeni absolutne preglednosti, ampak kar največjo preglednost. In ta kontrast med pripravljenostjo komisije, da posreduje bančne podatke o milijonih evropskih državljanov američanom brez jamstev v precejšnjem kontrastu s to tajnostjo, ki zdaj obdaja osebo, ki naj bi nadzorovala prenos podatkov. Tukaj je svet obrnjen na glavo. Mislim, da imamo pravico izvedeti, kdo ta oseba je in da bi morali imeti možnost nadzorovati celoten proces. Ne povem še nekaj. Tukaj gre tudi za zaupanje med institucijami. Mislim, da se komisija dobro zaveda težav, ki smo jih imeli pri sprejemanju tega sporazuma v parlamentu. Marsikdo, vključno z mano, eh, je imel številne pomisleke, ampak eh, odločili smo se na podlagi zaupanja in zdaj nisem prepričana, če sem sprejela pravo odločitev. Eh, pričakovala sem, da če bom zaupala komisiji, da bo komisija naredila vse, kar je v njeni moči, da si prisluži to zaupanje. Ne samo v tem primeru, ampak tudi v prihodnjih dosejih, kajti marsikaj nas še čaka. In če vam ne bomo mogli zaupati, če vam ne bomo mogli slepo zaupati, potem bo potrebno vse do zadnje vejce zapisati črno na belem. In mislim, da bi bilo to zelo težavno. Uh, Zato mislim, da se mora komisija bolj potruditi, da bo postala zanesljiv zaveznik Evropskega parlamenta in to se začne s preglednostjo. Hvala. Hvala, gospod Holmajer. Gospod predsednik, kolegi in kolegice, presenečena sem na tem, da zdaj, ko se je delo komaj začelo, že uh, obtožujemo komisijo in ji uh, očitamo nezaupanje. Vem, da moramo biti kritični, ampak mislim, da komisija zdaj predvsem poskuša uresničiti vse to, kar smo sprejeli v parlamentu in eh, zdi se mi zelo dobro, da se komisija tega dosledno loteva. Eh, tukaj ne vidim problema zaradi zaupnosti. Sama, kot, sama lahko eh, rečem, da kot parlament poslanka nisem dovolj usposobljena, da bi lahko izbrala najbolj primerno osebo za položaj nadzornika in prepričana sem, da bo komisija izbrala nekoga, ki je specialist. To ni neko mesto, eh, za katero bi osebo lahko mi izvolili. Verjetno nam tudi eh, samo ime, če bi nam ga povedali, eh, bilo posem nepomembno za nas, eh, najbrž ga sploh ne bi poznali. Eh, In kolikor poznam Europol in delovanje te institucije, na tem področju nedvomno delajo specialisti in bodo nedvomno na to mesto dali nekoga, ki je specialist za to področje. Mislim, da morda ne bi smeli preventivno izrekati nezaupanja, ampak moramo eh, mirno, kot je dejal gospod Busotil, čez nekaj mesecev eh, ponovno se pozanimati, kaj se dogaja, presoditi, razvoj dogodkov in takrat morda izreči kakšno kritiko. Ampak delo se je pravzaprav šele začelo in komisija niti še ni imela možnosti, da bi uh, poročalo o toliko spremembah. Delo se je začelo šele pred nekaj tedni in tako sem tudi razumela to poročilo. E, ne mislim, da naj bi to bilo neko poročilo, v katerem nas bodo obvestili o vsem, kar se dogaja, kar se načrtuje, kaj se počne. In, e, e, Mar se kaj razumem, gospod Albrecht, vi ste specialist za zaščito podatkov in nedvomno veste, da je e, področje terorizma zelo občutljivo. Nedvomno e, tudi osebe, ki delajo na tem področju, imajo pravico do e, varovanja svojih podatkov. In posem običajno je, da ko gre za zaupne podatke, da se um, dobivamo oziroma se stanemo za zaprtimi vrati. Lahko pa tja prinesemo tudi kavo in piškote, če boste tako želeli. Mr. Melo. Gospod Melo. Obrigado, senhora Subsidente posso só colocar uma questão prévia? Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj zastavim uvodno vprašanje eh, in sicer zanima me, ali oseba, o kateri govorimo, je ista oseba, o kateri je govora v dokumentu, ki smo ga prejeli, ko gre za izbor začasnih zaposlenih. Ali govorimo o eni in isti stvari v obeh primerih?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 za nalogo nadzor nad podatki, ki se bodo zbirali na podlagi tega sporazuma, ki smo ga sprejeli julija. Na eh, e no, pasaju o tem je govor o tem dokumentu, če se ne motim. In če eh, gre za to, potem mislim, da preuranjeno ukrepamo. Če si pogledate pred zadnji odstavek, eh, tukaj piše, da je eh, rok za vložitev prošen 15. september. 15. september še ni mimo, ampak eh, zdi se, da je bila oseba že izbrana pred rokom za vložitev prošen. In to se mi zdi nesmiselno. Mislim, da bi bilo bolje počakati na rok, 15. september. Potem pa bomo pregledali dokume, tiste kandidate, ki so se prijavili in izbrali ustrezno osebo. E, ne vem, zakaj kolegi želijo vedeti, kdo je izbran, še preden je postopek končan, razen če ne govorimo o enem in istem. Kot, kaže, iz, kot je razvidno iz tega dokumenta, se mi zdi, da gre za eno in isto osebo to quer me parecer que. Pa še nekaj, govorimo o boju proti terorizmu. In kolikor vem, so ZDA naši zavezniki, ko gre za boj proti terorizmu, niso naši sovražniki. In mislim, da eh, nekateri v našem parlamentu ZDA ne zaupajo. Mislim pa, da to ni običajno. Vemo, da so ZDA demokratična država, ki se bori proti terorizmu in so naš zaveznik. Torej, razumem pomisleke ljudi, kar zadeva zaščito podatkov, kar zadeva jamstva in pravice. Tega nišče ne postavlja pod vprašaj. In Prepričan sem, da eh, ga ni poslanca v Evropskem parlamentu, ki si ne bi boril za jamstva in za pravice. Ampak vendarle, gospod predsednik, če gre za prenos podatkov eh, ZDA, eh, to so eh, informacije, ki ZDA pomagajo odkrivati teroristična dejanja in to je koristno tudi za nas. Eh, konec koncev imamo tudi mi nekaj od teh informacij tukaj v Evropi in na podlagi tega, kot rečeno, moramo domnevati, da so ZDA naš zaveznik, ne nasprotnik, so demokratična država, zagovarjajo temeljne vrednote civilizacije, tako kot Evropska unija. In na podlagi tega mislim, da lahko govorimo o preglednosti, ko gre za pravice in jamstva. In zato težko razumem marsikaj tega, kar sem slišal v tej razpravi. Eh, dosegli smo nekaj napredka v primerjavi z začetno točko pred nekaj časa. Eh, Mrsikdo misli, da je bilo preveč popuščanja. Očitno je, da morajo biti določene stvari zaupne, ampak eh, imam dokaj radikalno stališče, kar zadeva boj proti terorizmu. Razumem, da ni mogoče vsega povedati v javnosti, ko je govora o boju proti terorizmu. E, morda je kdo v dvorani, kakšen predstavnik javnosti, e, te informacije se lahko e, razvedo in na ta način potem sami podkopavamo svoj boj proti terorizmu. Zato e, mislim, da se vse institucije zelo trudijo, da smo naredili veliko da je tudi komisija zelo napredovala in mislim, da v ustreznem eh, trenutku in zdaj zopet govorim o tem dokumentu, da je pravi čas 15. september in takrat se lahko potem lotimo tega vprašanja. Moramo izvedeti, kdo so kandidati, eh, kdo bo eh, izbran in mislim, da bomo takrat tudi izvedeli vse te informacije, saj sicer postopek ne bi bil strezen. Najlepša hvala. Naj vas spomnim na to, da sedaj govorimo o ukrepih za izvajanje sporazuma TFTP, ki smo ga sprejeli julija. O tem nam sedaj poroča komisija. Gospoda Nuneša de Almeido smo tukaj sem povabili za to, da nam poroča o tem, kako bomo imenovali to osebo, ki bo nadzirala v skupini kriznega menedžmenta in boja proti terorizmu. To mora pojasniti komisija. Prosim vas, da ste kratki v vaših prispevkih, kaj ti primankuje nam časa. Oključili smo še eno točko na seji koordinatorjev in to bo zahtevalo svoj čas. Tukaj eh, smo povabili tudi novo generalno direktorico za pravosodje, gospo Leval. Zato vas prosim, da ste čim krajši v vaših prispevkih, ko bo gospod Tavarec. Uh, eh, Uh, ja, Gospod predsednik, mislim, da smo se tega lotili napačno. Očitno razpravljamo o nasprotujočih sih informacijah. Komisija nam je pojasnila nekaj, mi smo popolnoma druge informacije prebrali v tisku. Popolna preglednost ni zagotovljena, kot nam je bilo tudi obljubljeno, že ko smo govorili o SWIFT-u. Uh, Naj vas opozorim na izjave, ki jih je podal podsekretar za boj proti terorizmu iz ZDA, gospod Stuart Levy. 11. julija je predstavnikom za tisk, tudi predstavnikom Guardiana, časopisja, ki ga imam trenutno pred seboj dejal, da so podatki SWIFT-a namenjeni lovljenju teroristov. Zato smo tudi govorili o tem, da bi finančne informacije začeli pošiljati v Združene države s 1. augustom. Če jim je to res pomagalo pri lovljenju teroristov, nas zanima, ali to drži ali ne. Vendar je to ločeno vprašanje od tega, ki ga trenutno obravnavamo v povezavi s TFTP-jem in Evropsko unijo. Ne vemo, kdo bo ta oseba, ki bo skrbela za to področje, kdo bo nadzoroval vse skupaj. Spomnim se, da ko smo govorili v parlamentu o SWIFT-u, je parlament tudi sprejel sporazum. Parlament je rekel, da je treba zagotoviti parlamentarni nadzor in pregled. Vsaj takšno informacijo so nam takrat posredovali. Mi kot odbor smo bili vedno odprti glede tega, kako naj prejemamo informacije, lahko tudi za zaprtimi vrati, sicer ne bomo uspeli izpolniti obljub, ki smo jih dali. Za zaključek naj povem še to, da je morda kolega Melo res prišel nekoliko bolj pozno, ni bil vključen v razpravo že od začetka. Govorili smo tudi o izvajanju SWIFT-a mislim, da bi morali tudi tam govoriti o tem, ali so res bile podane vse varovalke, ki so bile obljubljene. Če ukrepov SWIFT-a ne bomo izvajali, potem bo seveda parlament prišel do svojih sklepov. Podobno je bilo pri PNR-u, pri varstvu podatkov in tako naprej. Mislim pa, da trenutno še nismo v položaju, ko bi lahko uh, sprejeli dejstvo, da se obljube, ki so jih dali parlamentu, ne izpolnjujejo. Hvala lepa. Sedaj damo besedo gospodu Nunešu Dalmedi. Naj pa vas opomnim, da zaradi zaupnosti niste posredovali določenih informacij našemu odboru, vendar obstaja tehnični postopek. In sicer lahko se odeležite zasedanja odbora Libe za zaprtimi vrati. Takrat potem lahko posredujete vse tiste informacije, ki ste jih danes v razpravi zamovčali. Zato predlagam, da se odzovete na to naše vabilo in nam vse informacije, ki jih imate na voljo, posredujete do naslednje ga srečanja. Upam, da bo to srečanje čim hitreje, po možnosti takoj po plenarnem zasedanju, ki bo potekalo prihodnji teden v Strasburu, se pravi teden zatem. Ne vem, ali imamo takrat običajno zasedanje, redno zasedanje odbora Libe ali ne. Sicer pa konec septembra. Tako da izvolite sedaj, beseda je vaša. Um, Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za to povabilo. Vendar sem sam podal povabilo in že prej sem želel jasno izpostaviti, da nisem rekel, nisem rekel, da nismo pripravljeni posredovati imena tega začasnega oziroma stalnega, za stalno imenovanega nadzornika. Rekel sem samo, da nisem pripravljen teh imen posredovati danes zaradi narave današnjega sestanka. Komisija je seveda pripravljena razkriti te podatke v ustreznih okoliščinah, v katerih bi tudi zagotovili varstvo informacij. Samo toliko, da si bomo na jasnem. Najlepša hvala. Okay. Well, Dobro, najlepša hvala. Toliko torej v zvezi s to točko na dnevnem redu. Če imate še kakršnokoli dodatno pripomo, gospod Tavares? Samo eno pojasnilo bi rad v zvezi z izjavo podsekretarja Levija. Ali so 11. julija res ujeli teroriste, zahvaljujoč podatkov v okviru SWIFT-a? Kolikor vem, so podatki začeli krožiti po 1. augustu. Kaj se je zgodilo v tem umestnem obdobju, me zanima. Any Kakršna koli pripomba v zvezi s tem, gospod Munes? Sam ne delam za podsekretarja Levija, tako da se res ne čutim dolžnega obrazložiti, zakaj je on povedal, kar je povedal. Glede na to, da ta program poteka že kar nekaj let, sklepam, da je gospod Levi navajal samo dejstvo, da se program TFTP ni začel sedaj, vendar trenutna konfiguracija TFTP-ja ni nekaj novega. Res je, da se je začela izvajati sedaj, ampak nasplošno se TFTP izvaja že kar nekaj časa, tako da se je verjetno skliceval na tiste podatke, ki so bili posredovani pred 1. avgustom 2010. In eh, kot veste, je ZDA začela sodelovati z Evropsko unijo glede posredovanja podatkov že pred dvema letoma ali tremi leti, nimam natančnih podatkov trenutno pri sebi. Tako da se mi zdi to nekaj popolnoma logičnega, da je povedal, kar je pač povedal. Uh, se upravičujem, gospod predsednik. Lahko torej potrdite, da od 11. julija ali da od začetka julija podatkov niste pošiljali v ZDA. Yes. Da. Vsaj ne na podlagi novega sporazuma. Okay. Yes, meaning, yes, we all... Da, seveda pomeni ne. Da, tokrat pomeni ne. Nobenih informacij niste posredovali v okviru tega sporazuma, ker sporazum, o katerem govorimo, ni začel veljati pred 1. avgustom. Skratka, povabljeni ste na naslednji sestanek odbora Libe za zaprtimi vrati in takrat lahko posredujete tudi te informacije, ki ste jih danes izpustili 26. ali 27. septembra. Dobro, hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu. Gre za seznam tretjih držav, kateri državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in državljanov, ki so oproščeni te zahteve. Gre za poročilo, ki ga je pripravila kolegica Tanja Fajon. Namen te točke in njene uvrščenosti na dnevni red pa je ta, da nam bo komisija povedala nekaj več o misijah, ki so potekale letos poleti. Gospa Bus, ki zastopa komisijo, nam bo povedala, kaj se je dogajalo s temi ocenjevalnimi misijami, ki so potekale v Bosni in Hercegovini in Albaniji letos poleti. Naj vas še enkrat spomnim, da je rok za uložitev predlogov sprememb jutri. Jutri, petek, 3. september ob petih popovdne. Glasovanje naj bi potekalo na naslednjem zasedanju odbora Libe in sicer v ponedeljek 13. septembra. Na plenarnem zasedanju želimo o tem glasovati na drugem strasburškem zasedanju. Gospa Bus, izvolite. Um, Hvala, gospod predsednik. 27. maja 2010 je, kot veste, komisija dovolila oprostitev oziroma liberalizacijo vizijskega režima za Bosno in Albanijo. Vendar je takrat komisija ugotovila, da je kar nekaj stvari še nerešenih pri obeh teh državah, ki smo ju morali zato tudi dodatno spremljati. Na zadnjem debriefingu v tem odboru smo obljubili, da bomo ustno poročali o rezultatih misij strokovnjakov, ki so potekale julija letos. Misija v Bosni je potekala od 5. do 8. julija, v Albaniji pa od 12. do 15. julija. Poročilo, ki ga komisija trenutno pripravlja, temelji na poročilih, ki so jih posredovali strokovnjaki iz držav članic, ki so sodelovali v teh dveh misijah, tudi na podlagi drugih virov komisije in pisnih posodobljenih podatkov, ki smo jih prejeli strani držav ob koncu junija in koncu avgusta. Na tej podlagi torej sedaj finaliziramo poročilo, v katerem ocenjujemo še nerešene oziroma neizpolnjene kriterije, ki se nanašajo na. Bosno in Hercegovino in Albanijo. Dokument bomo pripravili kot do, delovni dokument služb komisije in sicer nekje do sredine septembra. Danes vam lahko posredujem samo predhodne rezultate teh misij strokovnjakov. Misije smo izpeljali v sodelovanju z vsemi pristojnimi organi v Bosni in Albaniji. Če začnem z Albanijo, kar zadeva opredelitev strategije in politike za podporo ponovne integracije vrnenih Albancev, lahko povem, da je tu bil dosežen napredek. Strategija o akcijskem načrtu, kako ponovno vrniti nazaj albanske državljane v obdobju 2010-2015, so bile sprejete junija 2010. Vzpostavljen je bil celosten mehanizem za spodbujanje vseh teh oseb, ki se vračajo in za njihovo vključevanje. Strategija in akcijski načrt pokrivata glavne reintegracijske potrebe oseb, naprimer registracija, nastanitev, izobraževanje in zaposlovanje. Poleg tega si vsi prizadevajo za to, da bi čim bolj učinkovito izvajali strategijo in akcijski načrt, s temi prizadevanji morajo nadaljevati, kar zadeva izgradnjo zmogljivosti, boj proti terorizmu, proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Naj povem, da so albanske oblasti dosegle velik napredek, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu. Ugotavljamo, da so organi pregona izpeljali učinkovite akcije, izboljšali so tudi preiskovalne metode in metode pregona. Administrativna in preiskovalna zmogljivost vseh organov pregona se je okrepila, sprejeti so bili tudi okrepi za to, da se okrepi operativno sodelovanje med organi pregona, ki sodelujejo v boju proti organiziranemu kriminalu, kot tudi med policijo in službami toživstva. Želimo si, da bi večji napredek dosegli pri večji izrabi oziroma uspešnosti prese, prestreženih podatkov preiskava in pregon korupcije sta se okrepila. V številnih primerjih se omenjajo skupne preiskovalne enote, omenjeni so tudi številni primeri, ki jih je ta enota preiskovala, število teh primerov se je znatno povečalo. Večji napredek je treba storiti tudi na področju spreminjana zakonodaje, predvsem ne bi smeli dopustili, da bi imuniteta sodnikov in toživcev kakorkoli omejila preiskavo korupcije. Potem pa še tretja zadeva, kjer je bil dosežen napredek, gre za učinkovito izvajanje pravnega okvira na področju zasega blaga organizacij organiziranega kriminala. Mislim, da je bil dosežen velik napredek, ko gre za zaseg blaga iz rok kriminalnih družb, prav tako je bila sprejeta zakonodaja za boj proti mafiji. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi večje usposabljanje, ko gre za odkrivanje in zaseg blaga ko gre za organiziran kriminal. Vzpostaviti je treba tudi boljše sodelovanje med policijskimi organi in toživstvom. Nova protimafijska zakonodaja se že uporablja na albanskem ustavnem sodišču. Albansko ustavno sodišče naj bi tudi podalo svoje mnenje v zvezi s tem, ali je ta nova zakonodaja skladna z ustavo ali ne. Potem glede treh kriterijev za Bosno in Hercegovino pa naj povem da ko gre za krepitev zmogljivosti in izvajanje zakonodaje v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, so organi dosegli velik napredek. Izvajanje pravnega okvira in akcijskega načrta za boj proti organiziranemu kriminalu se izboljšuje zelo dobro, vendar je treba vložiti več napora predvsem v izvajanje zakonodaje za boj proti kaznivim dejanjem z področja financ. Okrepilo se je tudi sodelovanje organov pregona, zagotovili so okrepljeno sodelovanje pri usposabljanju, povečali so število osebja in tako naprej. Operativno sodelovanje se je tudi okrepilo, to je jasno vidno tudi na podlagi številnih uspešnih operacij. Pri boju proti korupciji se kaže napredek. Trenutno se preizkujejo predvsej odmevni primeri, sprejete so bile tudi predvsej odmevne sodbe, vendar bi morali z delom na tem področju nadaleva, nadaljevati. Do 1. septembra so tudi podaljšali mandat trenutnemu direktorju. Vzpostavitev agencije za boj proti korupcije bi prav tako morali še naprej spodbujati. Potem so tu še vprašanja elektronske zmenjave podatkov med policijo in toživstvom. Mislim, da je tu bil dosežen napredek. Poleg tega so dosegli precejšen napredek pri objavljanju razpisov za pridobivanje ustreznih sistemov, preko katerih bi potem elektronsko izmenjevali informacije. Predvsem pa bi morali storiti več v boju proti to vrstnim oblikam kriminala. Spodbuditi je treba sodelovanje med policijskimi enotami, vzpostaviti je treba tudi ustrežen strežnik, preko katerega bi izmenjevali podatke. Poleg tega so bile imenovane ustrezne osebe za opravljanje tega dela, sprejeli so tudi ustrezna pravila. Potem uskladiti je treba lokalne predpise z nacionalno zakonodajo, ko gre za boj proti korupciji. Junija in julija je bila sprejeta tudi ustrezna zakonodaja na ravni Splitske regije. To so začetne ugotovitve, kajti, kot rečeno, končno poročilo še pripravljamo, so pa naše ugotovitve pozitivne informacije, ki smo jih prejeli strani vseh organov, pa kažejo na to, da je bil dosežen velik napredek od maja 2010 in da sta obe državi tik na tem, da izpolnita vsaj merila. Tako da obe državi spodbujamo pri prizadevanjih za izpolnitev teh ciljev. Uh, uh, komisija bo parlamentu in svetu to poročilo poslala nekje do sredine septembra. Potem pa bosta svet in parlament morala sprejeti odločitev v zvezi s tem, ali naj se predlog sprejme ali ne. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še poročevalka, gospa Fajon bi se morda oglasili. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila Evropske komisiji, ker se je udeležila našega prvega zasedanja po poletnih počitnicah. Hvala lepa, da ste izpolnili obljubo in nam posredovali tudi ustno poročilo o tem, kako so potekale te misije v Bosni in Albaniji. Vesela sem, da so danes prisotni v dvorani številni kolegi, vsaj če primerjamo, kakšna je bila navzočnost v začetku julija, lahko vam povem, da številni v Bosni in Hercegovini in Albaniji danes tesno spremljajo, o čem se pogovarjamo. Moram reči, da sem zelo vesela, ko slišim, da je bil dosežen velik napredek v obeh državah. Prepričana sem, da sta vlada biti v obeh državah v zadnjih mesecih in tednih veliko vložili v to, da je prišlo do liberalizacije vizumskih postopkov. Kolikor vem, so poročila pozitivna in naj bi bila zaključena čez dva tedna, vse tako vi pravite. Če prav razumem, bo sta poročili pozitivni če to drži, potem ne vidim nobenega razloga, zakaj bi prišlo do dodatnih zamud. Vedno je šlo za tehnični proces, to je tehnični proces in bi kot tak moral tudi ostati do konca. Zagotoviti bi morali enako obravnavo vseh držav Zahodnega Balkana, Srbijo, Makedonija in Črnagora so lani izpolnile vse pogoje in decembra bile oproščene vizumskih zahtev, tako da ne smemo pozabiti, da se skoraj da leto potem pogovarjamo o dveh državah, katerih državljani že nestrpno čakajo na to, da bodo lahko prosto začeli potovati po Evropski uniji. Kolegice in kolegi, še na dve stvari bi vas rada opozorila. In sicer junija je Evropska komisija podala zakonodajni predlog za te tri države, da vstopijo v brezvizumski režim. Isti da smo izvedeli tudi, kdaj naj bi se to zgodilo. Junija je bilo rečeno s 1. januarjem 2010. Na srečo je vse skupaj bilo izpolnjeno še prej, pred katoliškim božičem v naših državah. Danes še ne vemo, kdaj naj bi Bosna, Hercegovina in Albanija lahko bili deležni brezvizumskega režima, datum še ni znan, tako da ne moramo govoriti o enakem obravnavanju. Mislim, da bi se morali začeti pogovarjati o datumu in izpolniti obljube, ki smo jih dali državljanom. Na še nekaj bi vas rada spomnila. Novembra smo v Evropskem parlamentu izrazili močno podporo. Podpisali smo skupno izjavo z, Evrop z svetom, v kateri smo navedli, da bomo storili vse za to, da se z Bosno, Hercegovino in Albanijo, ko boste spomnili vse kriterije, ukvarjamo prednostno. Če smo sedaj prišli v fazo, ko so tehnični kriteriji že izpolnjeni, potem res nimamo nobenega razloga, zakaj bi prišlo do dodatnih zamud. Še nekaj bi rada omenila. Državljani v obeh državah danes zelo dobro vedo, kaj pomeni brezvizumski režim. Namreč obe vladi sta že začeli izvajati informacijsko kampanjo, v okviru katere državljane obveščata o tem, da ne gre za prosto potovanje po Evropski uniji, v kateri bi iskali delovna mesta ali azil. Tu je šlo verjetno res za manjši nesporazum, ki se je pojavil v začetku leta, vendar smo stvari jasno razčistili tudi s preomenjenimi tremi državami. Gre za prosto potovanje v roku 90 dni, tako da tu gre za omejitve in na to ne smemo pozabiti. Morda bi na koncu samo vse pozvala, da še naprej storimo vse, da glasujemo, kot smo predvidevali, da bi vsaj v Evropskem parlamentu potisnili naprej to res natrpano agendo, ampak državljanov v obeh državah smo obljubili, da ko bodo oni izpolnili obljube, bomo tudi mi izpolnili svoje obljube. Ta proces se mora sedaj izpeljati do konca, kajti držati moramo obljube, na kocko je postavljena tudi naša verodostojnost in res teh državljanov ne smemo razočarati. S še eno resno temo se bomo morali zelo kmalo soočiti s Kosovom. Tudi za to državo bo treba najti rešitev, kako Kosovo vključiti v brezvizumski režim, da ne bo ostala ta črna luknja na zemljevidu Zahodnega Balkana. Hvala. Mr. Busutil. Hvala lepa, gospod Busutil. Prosili ste za besedo, tako da izvolite. Hvala, gospod predsednik. V imenu skupine EPP bi tudi sam prebivalcem Albanije in Bosne in Hercegovine rekel, da nam je v veliko veselje in da smo počeščeni, da kot Evropski parlament lahko tudi sami prispevamo k temu, da bodo naši prijatelji v teh dveh državah kmalo lahko bili del Evrope, kajti Evropa je njihov dom, tako kot je naš dom. Podpiram tudi to, kar je ravno kar povedala Tanja Fajon. Rad bi tudi čestitev za delo, ki ga je opravila pri tem vprašanju. Stališče skupine EPP je vedno bilo sledeče. Če bodo tehnične zahteve izpolnjene, potem bi morali jasno izraziti tudi politično podporo za liberalizacijo vizumskega režima za ti dve državi, kot smo to storili pri ostalih balkanskih državah lani. Prav tako že nestrpno pričakujemo poročilo o tehničnih zahtevah, ali so izpolnjene ali ne kolikor razumem, bo tu šlo za pozitivne novice. Če se bomo res držali tistega, kar smo rekli, potem bomo morali podpreti liberalizacijo vizumskega režima čim hitreje. Ko se bo to zgodilo, bo skupina EPP seveda podprla, da se čim hitreje zaključi ta postopek. Hvala. Hvala lepa, gospod Sargentini. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospe Fajon, ki je zelo natančno spremljala ta celoten postopek, ki je pokazala veliko mero predanosti. Prav imate, ko trdite, da je minilo že skoraj leto od tega, ko so državljani Srbije dobili pravico do prostega gibanja brez vizumov v Evropski uniji. Že takrat smo se pogovarjali o tem, da bi to moralo voditi tudi do pospešenega postopka za Bosno, Hercegovino in Albanijo pod pogojem, da obe državi izpolnita kriterije. Zdi se, da boste obe državi te kriterije tudi izpolnili. Tako da je sedaj prišel čas, da obema državama omogočimo prosto gibanje. Najprej smo jim obljubili, da bo vse storjeno pred poletjem. Res je, da morajo izpolniti kriterije, potem smo rekli, dobro, takoj po poletnih počitnicah, sedaj smo že kar predvsej po poletnih počitnicah, tako da se strinjam z vami, gospa Fajon, da je treba odločitev čim hitreje sprejeti. Hvala lepa, gospa Janons. Ja, äh, no, zelo kratko. Mislim, da ne bi smeli zahtevati vizumske liberalizacije samo iz tehničnih razlogov, ampak tudi iz načelnih razlogov. In tukaj mislim, ne glede na to, ali je vsaka posamezna točka že izpolnjena, za ti dve državi je izredno pomembno, izredno pomembno je za njihov razvoj, da obstaja vizumska liberalizacija, da se državi lahko odpreta in mislim, da je to pomembnejši argument kot katerikoli tehnični argument, ki so kar je seveda tudi pomembno, ampak ne zadostuje. Eh, to je torej eno in eh, zato vsekakor podpiram gospod Fajon, ki se je zelo intenzivno ukvarjala s temi in pa še druga točka, ki je z nami zelo pomembna na Zahodnem Balkanu imamo zdaj samo še eno črno packo in to je Kosovo. Ne moremo eh, preprosto eh, ignorirati tega dejstva. Obstaja sodba mednarodnega sodišča o statusu eh, Kosova in te države ne moremo zdaj nekako obzidati, ne glede na to, kakšna so pragmatična stališča in zato upam, da bomo kmalo se lotili tudi reševanja tega problema. Hvala. Thank you. Now Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo nazaj predstavnici komisije. Da, vidim, da še dvigate roke, ampak generalni direktor je že z nami. Bom dal besedo tudi vam, ampak lepo vas prosim, da ste kratki. Sicer nam ne bo uspelo spolniti vsega, kar imamo danes na dnevnem redu. Se upravičujem, ne vidim vašega imena. Vandr Sup, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Nizozemska stranka svobodnjakov ni zadovoljna s tem predlogom liberalizacije za Bosno in Albanijo. Nismo zadovoljni s tem postopkom. Res je, da se je izboljšal boj proti korupciji, vendar je Treba omeniti tudi to, da sta državi kot sta Lesoto in Ruanda više na seznamu držav kot sta Bosna in Albanija, ko gre za boj proti korupciji. Mislim, da sem dovolj kratek. No. Gospod Brons, vemo, da ste lahko kratki. Hvala lepa, gospod predsednik. Z veseljem ugotavljam, da sta vladi Bosne in Albanije uspešni v boju proti organiziranemu kriminalu. Ta novica me je res razveselila, kaj ti kriminalni razredi v teh dveh državah ne, več imeli, ne bodo več imeli možnosti opravljati svoje dejavnosti. To je dobra novica za nas, vendar ne za njih. Dejstvo pa je, da te osebe ne bodo več dolžne svojih ambicij izražati samo v svojih državah, temveč bodo lahko prišle v Evropsko unijo in 90 dni opravljale to svojo dejavnost tu, pri nas, kar pa ni dobro. Leta. Hvala lepa, gospod Kročeta. Prosili ste za besedo, lepo prosim, da ste čim bolj kratki, tako da bomo lahko zaključili razpravo z generalno direkcijo. Zelo na kratko. Glede na okoliščine morda to res ni najbolj primerno, ampak eh, če se navežem na to, kar ste rekli glede Bosne, in Albanije liberalizacije vizumov. Ko gre za vizume nasploh, ni dovolj samo, da se zagotovi boj proti kriminalu. Če bomo glasovali za Albanijo in Bosno in za liberalizacijo vizumov, se moramo zavedati, da so določene osebe v teh državah jasno opredeljene kot osebe, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom. In te osebe ne bi smele prosto potovati po Evropski uniji. Na to ne smemo pozabiti. Sicer to ne pomeni, da moramo kriminalizirati držav, temveč bi se morali bolj ukvarjati tudi s tem, ali bodo ti kriminalni tokovi prišli v Evropo ali ne. Hvala lepa. Kot sem že rekel, komisiji ni sedaj treba odgovoriti na vse pripombe, vendar če želi gospa Bus karkoli povedati, ji bom dal z veseljem besedo še za minuto ali dve. Lepo vas prosim, da ste kratki. Hvala, gospod predsednik. No ja, glede na pripombe, ki so bile podane v tej razpravi, naj še enkrat povdarim, da ko neka država dobi možnost potovanja brez vizumov, potem komisija sicer spremlja napredek te države, tudi ko je postopek zaključen. Zagotovimo nadaljne spremljanje, ugotavljamo, ali je doseženo stanje vzdržno, ali se dosega še nadaljni napredek in tako naprej. Tako da postopek liberalizacije vizumov ni zaključen s tem, ko je sprejeta odločitev o določenem predlogu. Zagotavljamo dodatno spremljanje tudi po sprejeti odločitev o liberalizaciji. Hvala. Hvala lepa, to je vse za enkrat. Mislim, da je sedaj skrajni čas, da se lotimo še zadnje točke na dnevnem redu. To točko smo uvrstili zaradi odločitve, ki smo jo sprejeli na sestanku koordinatorjev zgodaj popovdne. Odločili smo se, da bomo vključili še eno točko na dnevni red in sicer položaj Romov v Evropi. Besedo bomo dali komisiji, ki nam bo povedala, kakšno je njeno stališče v zvezi z nedavnimi dogodki, ki so se zgodili v avgustu. V mislih imam predvsem položaj romske skupnosti. Gospa Françoise Lebaj nam bo povedala kaj več v zvezi s tem. Ona je generalna direktorica Generalnega direktorata za pravosodje. Predstavila pa nam bo stališče komisije. Gospa Lebaj, dobrodošli med nami. Eh, eh, eh Ferla, bienvenue à la nouvelle Veliko veselje mi je, da lahko danes v imenu odbora pozdravim vas kot novo generalno direktorico za ta generalni direktorat. Želim vam veliko uspeha in upam, da bomo vzpostavili uspešno sodelovanje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za prijazno izrečeno dobrodošlico. Res se že veselim sodelovanja z vašim odborom seveda v duhu sodelovanja, ki je vedno vladalo na tem področju. Parlament in komisija sta vedno dobro sodelovala. Danes ste me prosili, da vas obiščem in vam spregovorim o razvoju dogodkov v zvezi z Romi. S tem ste mi dali tudi priložnost, da vaš odbor obvestim o tem, kaj se je zgodilo. Povedala vam bom tudi, kako komisija razmišlja o tej temi. Gospod predsednik, Komisija je že imela priložnost izraziti svoje mnenje preko komisarke Redingove, ki je tudi zadolžena za to vprašanje. 25. augusta smo povedali, da so države članice res tiste, ki morajo skrbeti za javni red, ki morajo skrbeti za varnost državljanov na nacionalnih ozemljih, seveda. Prav tako pa morajo države članice pri tem spoštovati evropsko zakonodajo in temeljne pravice, kot so seveda zapisane v listini o temeljnih pravicah in svoboščinah. Kot veste, je ta listina sedaj zavezujoča, odkar je začela veljati Lizbonska pogodba. Od tega dne dalje je seveda komisija skrbno spremljala položaj. Vse skupaj smo si ogledali tako z pravnega vidika, kot tudi z vidika integracije Romov v Evropi. To je pomemben vidik, na katerega ne smemo pozaviti. Kar zadeva pravno analizo, pravni vidik, naj vam povem, da obstaja več elementov, ki jih je treba bolj podrobno obravnavati, naprimer ali so francoski ukrepi res skladni z direktivo iz leta 2004, direktivo 2004-38, ki se nanaša na prost pretok. Jasno je, da je v tej direktivi zapisan črno na belem tudi predlog o prostem pretoku. Pravzaprav je to pravica ki jo imajo vsi državljani, imajo pravico prostega gibanja po Evropi znotraj časovnega obdobja treh mesecev. Je pa res, da so tu določeni tudi postopkovni kriteriji, ki jih je treba upoštevati skladno z direktivo. Še nekaj je bistvenega pomena in sicer spoštovanje listine o temeljnih pravicah, predvsem načelo nediskriminacije. To načelo je zapisano v 21. členu omenjene listine. Zato je treba skrbno preveriti, ali se to načelo res spoštuje ali ne. Tudi zaradi tega sta podpredsednica Redingova in komisarka Malmstromova organizirali srečanje s francoskim ministrom za priseljevanje in ministrom za evropske zadeve. Želeli ste namreč pridobiti določena pojasnila v zvezi s tem, kakšne ukrepe je Francija sprejela, tudi v zvezi s tem, ali so bili spoštovani vsi elementi, ki sem jih prej naštela. Pojasnila, ki ste jih prejeli, so bila dobra, šla so v pravo smer, vendar bi vseeno morali pridobiti dodatna pojasnila. To je tudi razlog, zakaj bo potekalo jutri srečanje na tehnični ravni. Še enkrat se bomo pogovorili z francoskimi organi. No in v luči vseh teh dogodkov in elementov bo potem komisija izrazila svoje mnenje v zvezi s pravnimi vidiki, ki so bili postavljeni pod vprašaj. Poleg pravnih vidikov pa je treba obravnavati tudi položaj Romov v Evropski uniji. Naj vas spomnim, da je komisija izrazila precejšnje zanimanje za to vprašanje. Aprila smo sprejeli prvo sporočilo, ki se je nanašalo specifično na Rome. To sporočilo smo objavili tik pred vrhom v Kortujem, kjer so govorili o Romih. V sporočilu smo v veliki meri pozeli tudi resolucijo Evropskega parlamenta, ki ste jo sprejeli nekoliko predtem. V tem sporočilu smo opredelili zelo ambiciozne cilje. Želeli smo spodbuditi integracijo Romov v Evropski uniji. To je zelo pomembno, kajti romska skupnost je največja etnična skupnost v Evropski uniji. Romov je od 10 do 12 milijonov, prisotnih so v vseh državah članicah in mislim, da je to tudi najbolj diskriminirana skupnost. Zato je komisija sprejela prej omenjeno sporočilo. Strukturni skladi, socialni sklad še posebej in drugi skladi bistveno prispevajo k integraciji Romov. V obdobju finančne perspektive, torej od leta 2007 do 2013, smo namenili v okviru socialnega sklada 10 milijard evrov tudi za integracijo Romov predvsem za integracijo Romov v tistih državah, kjer je romska skupnost precej razširjena. Zagotoviti je treba tudi to, da bodo ta namenjena sredstva ustrezno porabljena, da bodo uporabljena v korist romske skupnosti. Zato je komisija v svojem sporočilu predvidela tudi organizacijo sreče na vrhovni ravni, na kateri bi sodelovale vse zadevne države. Z Mačarsko je že potekalo srečanje letos, poleg tega smo imeli oziroma bo potekalo srečanje na visoki ravni oktobra. Na tem vrhu bo sodelovala Romunija. Namen teh srečanj na visoki ravni pa je to, da državam članicam, ki pomoč potrebujejo, tudi pomagamo. Tem državam želimo pomagati pri opredelitvi dobrih projektov za romsko skupnost, predvsem pa glede na to, kako kompleksna so ta vprašanja, želimo prispevati k opredelitvi programov na področju izobraževanja, zdravja, dostopa do trga dela. Vsa ta področja so zelo pomembna za romsko skupnost in mislim, da je treba tu zagotoviti ustrezno sklajevanje. Komisija poleg tega izvaja tudi pilotni projekt skupaj s parlamentom. Želimo namreč pospešiti metodološko integracijo Romov, če želite, lahko rečete tudi tako. Želimo namreč prispevati k integraciji Romov. komisija se je tudi zaradi tega srečala z romunskimi oblastmi. Z njimi smo se pogovorili o namenih, ki jih imajo romunske oblasti. Predvsem nas je zanimalo, kaj nameravajo storiti v zvezi z Romi. Želeli smo jih tudi podpreti pri njihovih prizadevanjih. Glede same integracije Romov pa naj povem, da se komisija zelo dobro zaveda težav, ki se pojavljajo pri integraciji. Komisija se je tudi pripravljena bolj aktivno vključiti v ta postopek, odigrati vlogo poštenega razsodnika med državami članicami, prispevati k doseganju poštenih sporazumov in sodelovati pri sprejemanju tistih ukrepov, ki bodo prispevali in pomagali pri integraciji Romov. Na evropski ravni si je treba zagotovo precej prizadevati, enako velja za nacionalno in regionalno raven, kajti romska skupnost se nahaja na regionalni ravni. Na tej ravni je treba v prvi vrsti poskrbeti za njihovo integracijo. Tako torej razmišljamo trenutno v komisiji. Zagotovo bomo s tem razmislekom nadaljevali v prihodnje. Obravnavali bomo tudi pravni vidik. Upam, da bomo na naslednjem sestanku podpredsednice Redingove že lahko objavili sporočilo v zvezi s tem, kako je potekalo srečanje s francoskimi oblastmi. Seveda pa bomo še naprej razmišljali tudi o tem, kako bi lahko pospešili integracijo romske skupnosti. Za vse nas je to velik izziv, za celotno Evropsko unijo. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Levajl, za vse te informacije. Kolegice in kolegi, še enkrat bi vas rad spomnil na to, da imamo omejen čas. Ob pol sedmih moramo zaključiti z razpravo. Na voljo imamo približno 30 minut. K besedi se vas je javilo skoraj da 20. Številni člani ste prosili za besedo, zato vas resnično prosim, da mi pomagate pri nadzorovanju časa. Sam bom uporabil tudi kladivce, če bo treba. Vsak bo dobil besedo za največ eno minuto. Sicer nam ne bo uspelo. Najprej, gospod Busotil. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam eno enostavno vprašanje za general direktorico in ta se glasi. Kdaj bo komisija lahko podala svoje stališče glede tega, če je Francija spoštovala evropsko zakonodajo glede na posebne razmere v Franciji? Veste, da bomo naslednji teden imeli razpravo na plenarnem zasedanju, zelo koristno bi bilo, če bi lahko to izjavo dobili od komisije pred to razpravo. Najlepša hvala, da ste bili tako kratki, gospod Morajš. Tudi sam bom skušal biti čim krajši. Gospa generalna direktorica, v vaših izjavah ste govorili o izvajanju komunikacije komisije 7. aprila. To je za nas zelo pomembno glede na politično situacijo Romov. moje seveda vprašanje, moje stališče ne zmanjša pomembnosti tega vprašanja, vendar pa me zanima, če bo umestno poročilo pokrivalo to, kar bom omenil in če bo to pokrivalo, če bo to imelo politične posledice, kako daleč bo komisija šla. Vemo, kakšne so omejitve svobodnega gibanja evropskih državljanov vemo, kaj določa direktiva, vendar pa me zanima, če se bo komisija spuščala v osnovno vprašanje, kaj ti gre za celotno skupnost, ki bo mogoče izgnana in če bodo to skupino izgnali, potem ne bo več možnosti za obravnavo posameznih primerov, kar zahteva evropska zakonodaja za takšne izjeme. Bo komisarka Redingova obravnavala to vprašanje. Gospa Intveld. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada dejala, da sem zelo zadovoljna, da komisija natančno spremlja to vprašanje. Sama sem veliko krat kritizirala komisijo, da je bila predvsej sramežljiva, ko je šlo za temeljne soboščine. Vendar pa sem vesela, da ste začeli z delom in upam, da boste posegali, če bo to tudi treba. Tudi sama kot Simon Busutil bi rada vedela, če boste podali izjavo pred našo razpravo, rada pa bi vedela tudi, če bo komisija sprejela vabilo francoske vlade na sestanek naslednji ponedeljek kajti vsaka vlada lahko organizira sestanek, če to želi in povabi kogarkoli pa želi, vendar pa mislim tudi, da je malce čudno, da bo to potekalo zunaj konteksta Evropske unije, glede na to, da ej, eh, gre za evropske pristojnosti. Napak bi bilo, če bi komisija sodelovala na takšnih sestankih. Gospa Flut. Najlepša hvala komisiji, da ste se doležili današnje seje. Veseli me, da izvajate svojo nalogo. Zdi se mi, da mora komisija poskrbeti za izvajanje pogodb in da to vprašanje tiče vseh. Govorimo o svobodnem pretoku oseb in o enakopravnosti evropskih državljanov pred pravico. Torej, govorimo o svobodi in o pravici. Mislim, da bomo morali iti dlje od tega, da uskladimo pobudo francoske vlade, kajti tudi francosko pravosodje postavlja pod vprašaj takšne ukrepe. Nekatere primere izgona so že. Uh, Mm, um, imenovali za nezakonite. To zahteva izjavo Evropske komisije. Upam, da bo ta žalostni dogodek sprožil Evropsko gibanje za čim hitrejšo integracijo Romov. Evropski skladi morajo sprožiti dinamiko in volje, da bodo vsi evropski državljani zahtevali od komisije, da bo zaščitila soboščine naših državljanov pred nacionalizmi in populizmi. Gospa Gons, najlepša hvala. Tudi sama sem zelo zadovoljna, da komisija tako intenzivno dela na tem področju, vendar pa smo dobili vpliv. vtis med eh, poletnimi počitnicami, da je bila komisija precej počasna pri ukrepanju. Podali ste seveda izjave in govorili o nacionalnih pristojnostih, o subsidiarnosti, vendar pa je. Resnično vprašanje je to, če se spoštuje temeljne soboščine. Imam tudi vprašanje, ki se glasi. Evropski parlament je že velikokrat pozval komisijo, da poda celotno strategijo za Rome v Evropski uniji za integracijo romske skupnosti. To vprašanje je še toliko bolj preče sedaj kot prej, zato me zanima, kako vi vidite to vprašanje in kdaj bo komisija pripravila to strategijo. Najlepša hvala, gospa Ernst. Najlepša hvala. Tudi sama sem zadovoljna, da lahko danes razpravljamo o tem vprašanju. Čim krajša bom skušala biti, kajti čeprav sem čustveno zelo prizadeta zaradi tega, kar se dogaja v Franciji, ne samo v Franciji, ampak tudi v drugih državah. Torej, sedaj se razburjamo, vendar pa se takšne stvari dogajajo prav pogosto. Zanima me, če ni nezakonito to, da se kar tako iz žene, iz države celotno skupnost, ne da se obravnava vsak primer, primer posebej. Ne gre za kršenje načela nediskriminacije in pa seveda direktiva o prostem protoku oseb. Zanima me tudi to, kar je že vprašala gospa Gens, kdaj bo pripravljena strategija za uh, Rome, kaj ti mislim, da je že skrajni čas glede na to, da imamo 12 milijonov predstavnikov te skupnosti. Hvala lepa. Okay. Hvala lepa. Gospa Romero. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, tudi sama bi rada vprašala komisijo, če bo komisija podala stališče v zvezi s kršitvijo listine temeljnih soboščin. Če bi v tem trenutku govorili o integraciji, bi šlo za paradoks. Govorimo namreč o izgonu manjšinskih predstavnikov. In sporočilo je, naj integrirajo drugi. Kdo bo integriral, če nekatera druga država izganja te predstavnike? Gre za paradoks, gre za hinavščino. Mi namreč dopuščamo, da naša listina postane zgolj dokument. Ukrepi morajo biti izvedeni pri posameznih primerjih ne gre samo za ukrepe vlade Sarkozija, kajti tudi druge evropske države sprejmejo takšne ukrepe, gre za veliko človeško dramo, kajti Evropa je polna takšnih hinavcev, zato mora Evropska komisija ukrepati, čeprav je že mogoče pozno. Zato prosim, da mi poveste, kakšno bo stališče komisije glede tega. Hvala lepa, gospod Mulder. Hvala lepa. Tudi sam bom kratek, najlepša hvala komisiji za to pojasnilo. Prvo vprašanje je, kater je največji pravni problem? Gre za to, da gre za kolektivno izganjanje. Mislim, da bi morali takšne primere obravnavati posamično v Evropi. Tudi francoska sodišča so že podali razsodbo glede tega. Drugo vprašanje. 10 milijard evrov bo namenjenih v finančni perspektivi. Sedaj smo na polovici. Kakšni so rezultati projektov, ki že potekajo? Hvala lepa. Gospodin Sijo. Hvala lepa. Tako kot ostali kolegi, tudi sam menim, da je francoska vlada dejansko izvedla deportacijo in ne moremo nemo stati in to samo gledati. Tako da moram reči, da je v prvi vrsti treba razumeti specifične lastnosti romske skupnosti, šele zatem jim lahko pomagamo in jih vključimo. Uh, Storili smo namreč napako, ker Romov nismo obravnavali kot evropskih državljanov s pravicami, temveč na njih gledamo kot na priseljence in z njimi tako tudi ravnamo. Programi integracije Romov so del programov za integracijo priseljencev, ne pa del programov, ki jih izvajamo za evropske državljane. Mislim, da bi morali opraviti poglobljeno analizo in to čim hitreje. Rekli ste, boste verjetno, da je bilo pravljeni že ogromno analiz in anket in tako naprej. Vendar na podlagi rezultatov, ki jih imamo na voljo, lahko gotovim, da te analize in raziskave niso bile dobre ali pa rezultati niso popolni. Tu gre za etnično skupino, ki jo moramo v prvi vrsti razumeti, šele potem lahko ukrepamo. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod Klajs. Ja, thank you, voorzitter. Hvala lepa, gospod predsednik. kar me čudi v tej razpravi, je to, da se toliko poslancev razburja, ko govorijo o rasizmu in o deportacijah in tako dalje. Če se Evropska unija želi povezati z evropskimi državljani, potem mislim, bi se morala poglobiti v to vprašanje. Francija želi, želi sprejeti ukrepe za reševanje tega problema. Mislim, da se tukaj ne krši nobene evropske zakonodaje. Šlo je za izgone na podlagi posameznih dosijejev. Videli so, da obstaja veliko problemov nezakonitega bivanja v Franciji, prišlo je do nezakonito postavljenih taborov in tako dalje francoske oblasti so ukrepale in so pravico imajo, da to storijo. Gre za vprašanje subsidijarnosti in suverenosti vsake države posebej. To moramo spoštovati. In mi v Evropski uniji se ne smemo spuščati v ta vprašanja. Gospa Gomez. Najlepša hvala. Soočamo se s problemom, ki je evropski problem, tiče se namreč evropskih državljanov. Gre za problem, ki se tiče evropskih vlad, evropske zakonodaje in evropskih temeljnih soboščin in vrednot. Vlada predsednika Sarkozije je šla preddaleč, nezaslišano daleč, s tem, da je spodbujala ksenofobijo in rasizem. Gre za kolektivni izgon in zato se mi zdi, da je šlo že predaleč. Videli smo, da minister Ortfel govori o statističnih podatkih kriminalnih dejanj, ki jih pripisujejo Romunom, ne samo Romom. Mislim, da so šli predaleč, vendar pa gre za evropski problem, gre za problem integracije. Imamo zelo dober primer integracije v Španiji, vendar pa do integracije ne more priti, če oblasti v državi tega ne želijo izpeljati. Zato bi rada vprašala komisijo, kaj lahko storimo glede reakcije predsednika Bazeskuja v Romuniji, ki je podal kar nekaj izjav glede integracije Romov v njegovi državi. Komisija mora biti pošten posrednik in mora nadzorovati izvanje pogodbe. Če bo komisija resnično ukrepala glede francoske vlade in jih obsodila in tudi druge, ki tako ukrepajo. Glede na izjave Evropskega sodišča je to v nasprotju z evropsko zakonodajo in evropskimi pogodbami. hvala lepa gospod predsednik hvala lepa tudi generalni direktorici par informacij v zvezi s situacijo v franciji morda boste potem lahko bolje relativizirali to vprašanje v franciji je trenutno šestintrideset tisoč romov romunskega ali bolgarskega izvora v Italiji jih je 650 tisoč, v Španiji 850 tisoč. Zato so predlogi gospoda Sarkozija absolutno nesprejemljivi. Francoska vlada vsa svoje dejanja utemeljuje na številkah. 25 do 30 tisoč izgonov naj bi upravili letno, če se želimo boriti proti nezakonitim priseljencem. 6 do 9 tisoč izmed teh 25 do 30 tisoč oseb so Romi. Četrtina izgnanih tako imenovanih tujcev iz Francije so evropski državljani, Romi. Oni so praktični, večkrat se vrnajo za tri mesece in lahko pravzaprav celo večkrat doživijo to politiko na svoji koži. No, se zadnje se potem obrne vse proti romunski vladi. Romsk Velika taborišča od letos poleti preizkujejo policisti, vse skupaj se izvaja zelo hitro, posameznih primerov ne morejo preučiti. Gospa generalna direktorica policija okrepa na podlagi dovoljen, ki so spisana za vse enako. Res je prišlo do kolektivnega izgona. Kolektivni izgon je pravilen termin za to, kar se trenutno dogaja. Zato vas v nasprotju z gospodom Busutelom, gospa generalna direktorica, prosim, da si komisija vzame dovolj časa in preuči dejansko stanje v Franciji, da si vzame dovolj časa za to, da prisluhne tudi organizacijam civilne družbe, ki redno sodelujejo z romsko skupnostjo in ki dosegel rezultate. Vsi evropski poslanci so prejeli v roke tudi poročilo, v katerem so jasno navedene vse številke. Hvala. Hvala lepa, gospod Borselino. Grazie, grazie la... Hvala lepa. Hvala lepa tudi generalni direktorici. Tu gre očitno za evropski problem, kajti kršene so bile pogodbe, kršeni so bili kršene so bile človekove pravice evropskih državljanov, zato je ta problem še toliko bolj resen. Evropski državljani so zaradi etnične pripadnosti bili diskriminirani, celo zaradi dejanj, ki jim spoh niso bila dokazana in zaradi tega je prišlo do izgona tih oseb. Mislim, da bi se morali zelo pozorno ogledati to, kaj se trenutno dogaja v Franciji, kaj trenutno počne Sarkozijeva vlada. nekaj podobnega se dogaja tudi v Italiji. Namreč prišlo je do napadov na romska taborišča, spremajo se ukrepi zopr Romune in tako naprej. V tisku se tudi veliko piše o tem in se celo podpihuje ta pojav. Govorilo se je o tem, da se komisija zanima za to vprašanje, morda to drži, vendar se sprašujem, če niste bili morda preveč plahi in preveč zadržani pri teh svojih prvih prizadevanjih. Mislim, da je treba čim hitreje podati odgovore. Če ste storili nekaj na področju integracije, če ste za to uporabili sredstvo, potem vam sprašujem, kako je vse skupaj potekalo, kaj ti te integracije niste izpeljali tako, kot bi morali. Oglasil pa se pri nas tudi gospod Maroni. Hvala. Like know... Najlepša hvala. Rada bi vedela, če boste spoznali, da so izgoni tisti, ki kršijo evropsko zakonodajo in prebiža sem, da boste to tudi ugotovili, kakšni bodo vaši ukrepi v zvezi s dejavnostmi francoske vlade in drugimi vladami, ki izvaja takšne ukrepe. Gospa Gijom. Hvala lepa. Samo nekaj naj dodam. Romi so v Franciji zelo praktičen grešni kozov in tudi razlog, zakaj naj bi francoska vlada trenutno sprejemala te ukrepe. Dejstvo pa je, da je naša socialna politika precej neuspešna. Zanima me, če bi lahko komisija povedala kaj več v zvezi s tem, kaj namerava storiti vsaj v zvezi z besedilom, ki smo ga izglasovali marca v Evropskem parlamentu, gre za resolucijo o Romih, ali bomo storili sedaj korak v tej novi etapi. Mislim, da bi se morali bolje usklejevati in storiti več za to, da bi pomagali romski skupnosti. Zanima me tudi, kaj namerava komisija storiti za to, da bi različne države članice, ki jih ta problem zadeva. Tu ne gre samo za Bolgarijo in Romunijo in Francijo teh zadnjih nekaj tednov, da bodo vse te države bolj učinkovite, da bodo tudi drz, dolžne sprejeti svoje obveznosti in prevzeti odgovornost nas, tudi ko gre za integracijo Romov. Hvala. Gospod Van der Štup. Um, del... Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se z mojim sosedom glede tega, da uporabljamo smešne besede, kot so, da Evropski parlament pravi, da je nezaslišeno, kaj se dogaja. Ne vem, kakšna je situacija v Franciji, v podrosti, vendar pa. Zaradi tega ne morem reči, če so bili izgoni nezakoniti. Vem pa, da imamo na nizozemskem veliko Romov, ki imajo že kriminalni dosje in tudi nizozemski predsednik vlade je dejal, da se Romi sami izključujejo z družbe. Mislim, da tukaj ne moremo kaj dodati. Francija upravlja svoje delo, mislim, da to dobro upravlja. Imamo tudi možnost torej izgona evropskih državljanov in mogoče si je treba to možnost tudi pobliže pogledati. Mogoče bi morali omejiti možnost bivanja. Zato mislim, da bi bilo najbolje, da komisija posti Francijo kar primiru. Najlepša hvala. 20 poslancev je prišlo do besede v 25 minutah. Lahko se samo vnaprej zahvalim tolmačem, vnaprej, če nam dajo pet minut na voljo, da lahko slišimo odgovor gospe Lebaj, generalne direktorice za pravosodje. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Pet minut, da odgovorim na 20 minut pripomb, ni ravno veliko pa vseeno. Vse vaše pripombe jasno kaže, da je to zelo kompleksen problem. Ta problem ni enostaven. Predvideti je treba različne ukrepe, si problem ogledati iz različnih zornih kotov. Uh, Pravna situacija je pri tem zelo pomembna. Komisija je varuhinja pogodb, komisija je odgovorna za korektno izvajanje evropskega prava v državah članicah. Sestanki, ki so potekali s francoskimi oblastmi, so bili namenjeni temu, da se preverijo dejstva, da se pridobijo pojasnila, da se ugotovi, predvsem to, ali je kršeno načelo prostega pretoka, ali je kršeno kakršnokoli drugo načelo, ali prišlo do diskriminacije. Jutri se bo ta pogovor s francoskimi oblastmi nadaljeval na tehnični ravni. Številni izmed vas ste zastavili vprašanje, kdaj bo komisija izrazila svoje stališče. Komisija bo svoje stališče izjavila k malu. Jutri imamo, kot rečeno, tehnični sestanek. Podpredsednica komisije gospa Reding bo seveda podala dodatna pojasnila, vendar si želimo, preden podamo dokončno stališče, določene stvari še razjasniti. Razprava prihodnji teden bo prav gotovo ustrezna priložnost, da se določene stvari razjasnijo. Potem je bil tu cel kup vprašanj, ki so se nanašala na to, kako smo porabili teh 10 milijard evrov, kaj se dogaja s tem denarjem, ki je bil namenjen Romom. Zagotovo komisija sodeluje z delnimi državami. Vsi strukturni skladi so upravljani skupaj države članice so tiste, ki so zadolžene za izvajanje projektov, vendar bo komisija tudi na tem sestanku z Romuni preverila, kako učinkovito se izvajajo posamezne dejavnosti. Komisija je tistim državam članicam, ki so pomoč potrebovali, že pomagala pri oblikovanju projektov, pomagali smo jim pri opredeljevanju projektov, ki bi državam lahko bile koristne. Seveda pa je komisija tudi dodatno okrepila dejavnosti v tem smislu. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede specifičnih lastnosti romske skupnosti. Seveda to upoštevamo. Seveda so tudi ti elementi tisto, kar prispeva kompleksnosti tega vprašanja, kar pomeni, da je treba najti še toliko bolj primerne odgovore še bo treba razmisliti o tem, še naprej bomo morali razmišljati o obeh vidikih, o pravnem vidiku in o integracijskih vidikih. Komisija bo počakala še na poročilo gospe Reding prihodni teden in eh, z veseljem bomo sodelovali tudi na razpravi na plenarnem zasedanju. Še nekaj v zvezi s sodelovanjem komisije na sestanku, ki so ga organizirali francoski organi za notranje ministre oziroma za nekaj notranjih ministrov. Komisija je bila vabljena na to srečanje pristojna komisarka, gospa Malmström, ki je zadolžena za notranje zadeve, bo sodelovala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa še enkrat tudi vam, hvala lepa za vsa pojasnila. Še enkrat bi vam rad zaželel veliko uspeha pri upravljanju dela generalne direktorice. Hvala lepa vsem, hvala lepa tudi tolmačem za teh dodatnih pet minut. Hvala.